enega tveganja. Morda s tem ne bomo rešili vseh problemov, ampak to je vendarle korak, na katerega smo lahko ponosni. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Najprej se opravičujem kolegom, ker prekinjam eh, tok te razprave, ampak ker sem ravno kar eh, prevzela predsedovanje, so mi povedali, da je zdaj pravi trenutek za formalno najavo, ki jo moram podati. Gospod Kristof Besu me je obvestil o tem, da odstopa z položaja člana Evropskega parlamenta s 1. januarjem 2011 v skladu s prvim odstavkom četrtega člena eh, parlament ugotavlja, da je ta položaj izpraznjen. Francoske oblasti so me obvestile, da eh, bo gospod, gospoda Bešuja nadomestila gospa Agnes Lebrun. V skladu s prvim odstavkom četrtega člena eh, parlament priznava to imenovanje, ki stopi v veljavo 1. januarja 2011. V skladu s drugim odstavkom tretjega člena, dokler Eh, ni bil preverjen mandat in dokler niso bili rešeni vsi spori. Eh, gospa Agnes Lebrun zauzema položaj v parlamentu in lahko sodeluje v vseh organih pod pogojem, da je podpisala izjavo, da ni na kakšnem položaju, ki ne bi bil združljiv s položajem poslanca oziroma poslanke v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala in novi kolegici želimo vse najboljše. Zdaj pa se lahko vrnemo na razpravo. Naslednja govornica je gospa Žoli v odboru imena za razvoj za eno minuto. Gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovani kolegi. Ti prostovoljni sporazumi o partnerstvu med Evropsko unijo in Kamerunom oziroma Kongom bi morali biti načeloma dobra novica za prebivalstva tam, dobra novica tudi za bioraznolikost. Bio vendar pa gre v resnici samo za eno fazo v dolgem procesu, ki mu bo Evropski parlament sledil z vso pozornostjo. Če po eni strani ti sporozumi omogočajo neko urejeno, transparentno trgovanje ki spoš, z lesom, ki spoštuje okolje, pa mora biti to tudi v korist prebivalstvu in ne le samo nekaterim uh, gospodarskim družbam oziroma grupacijam tam. Treba je upoštevati domorodna ljudstva, jih spoštovati, spoštovati njihovo vključi, vključenost in jih vključevati na dejavn način v, ta, v to dogajanje. Prav tako mora to okrepiti tudi boj proti korupciji teh, na teh območjih in na Eh, vplivati na vzpostavitev dejanskega uprav, upravljanja. To ne sme biti izgovor za plenjenje naravnih virov tam, ampak nam mora omogočiti neko uravnovešenje odnosov med Evropsko unijo in državami, ki jih to zadeva. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod Fjellner, za dve minuti izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi komisarju. Sporazum Flake, to, o katerem danes govorimo, eh, se tokrat nanaša na Kamerun in Kongo. Gre za eh, pomembna sporazuma in zato jo pozdravljam. Gozdarstvo in gozdarski sektor eh, ima številne gospodarske in socialne probleme. Nezakonita sečna je pravzaprav kot nekakšna bolezen s številnimi simptomi, kot je naprimer revščina, korupcija, vojna, eh, ki včasih eh, tudi izbruhne med eh, nezakonitimi skupinami ali tolpami in zato me zelo veseli, da se je komisija angažirala na tem področju. Cilj vsega je svobodna trgovina in potrebujemo reforme, s katerimi bomo vzpostavili pravila tudi za boj proti korupciji. Seveda pa se je potrebno lotiti tudi simptomov. In simptomov Tomo se lahko lotimo tako, da naprimer pozdravimo ta sporazum. Upam, da eh, se bo še več držav odločilo za podobne sporazume, kajti če se proti korupciji ne bomo borili, svojih ciljev ne bomo dosegli. Seveda pa ne moramo še naprej dopuščati, da se v Evropsko unijo uvaža nezakonito posekan les. Švedska, naprimer, je tudi sama izvoznica eh, lesa, izvaža les eh, v države, ki so revnejše od nas, ampak vendarle moramo spoštovati eh, pravila, ki bi morala veljati tudi za drugo stran, zato moramo nadaljevati z našim bojem in to je naš cilj. Najlepša hvala. Gospod Kutaš za minuto in pol v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospa predsedojoči, gospod komisar. Začel se je postopek partnerstva z državami izvoznicami lesa. Mislim, da je pomembno, da oblikujemo neko strukturo sodelovanja lokalnih skupnosti tudi na tem področju in da izboljšamo upravljanje na področju izkoriščanja lesnih virov, hkrati pa se izognemo korupciji. Vključitev civilne družbe v oblikovanje teh sporozumov je zelo pozitivna zadeva. Hkrati pa je vendarle pomembno, da delujemo konkretno, da nadaljujemo s tem dialogom v vseh teh državah, v vseh teh državah in da hkrati oblikujemo, da se oblikuje eh, neka trajnostno usmerjena industrija, ki bo ustrezno tudi socialno zauzeta, ter da se preprečuje krčenje in degradacija gozdov oziroma narave v teh državah. Treba je tudi zagotoviti, da bodo te države upoštevale pravila in predpise Evropske unije na tem področju. V imenu skupine Alde, gospod Davis, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, govorimo o prostovoljnih sporazumih, o partnerstvu. Lepe besede, ki Eh, govorijo, da Evropska unija ne poskuša usiliti svoje volje državam v razvoju, ampak da jim poskuša pomagati pri doseganju skupnih ciljev. Ampak eh, praktične plati teh sporazumov uh, Eh, zbujajo številne eh, probleme. Eh, pri Kongu, naprimer, je problematična že samo velikost države. Država je velika skoraj kot Evropa. Upravljanje je skoraj neobstojoč, neobstoječe. Korupcija dosega neverjetne ravni. Tudi v skladu s Transparency International je Kongo tako rekoč na dnu lestvice. Število ljudi, ki delajo na tem, da bi ta sporazum uresničil cilje, je zelo majhno in tudi kar zadeva trge za nezakonit eh, les. Tu je Kitajska, tu so druge države, ki eh, plačujejo bistveno premalo, da bi ti prihodki zagotavljali vzdržnost gozdov. In vse to pomeni, da kljub najboljšim namerom bomo s temi sporazumi težko uresničili svoje cilje. Kakšna zagotovila nam torej lahko da komisija, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za to, da bomo dejansko uresničili te ambiciozne cilje in da bomo lahko vsi prepričani, da to vrstni sporozumi, kakšne bomo sprejemali tudi v prihodnje, uresničijo zastavljene cilje. Najlepša hvala v imenu skupine e NFT, gospa Rospah za dve minuti. Gospa predsedujoča. Eh, svetovni gozdovi so pljuča sveta in ščititi jih moramo kljub eh, vse večjemu prebivalstvu, kljub vse večjem povpraševanju po surovinah in gospodarska kriza bi morala biti tudi povod, da bi v Evropi začeli izkoriščati naše gozdove, namesto da uvažamo les iz gozdov, kjer prihaja do izkoriščanja in kjer se ne spoštujejo nobeni standardi. Ogrožene živalske vrste postajajo še bolj ogrožene in to ni potrebno, sploh če imamo dobre alternative kajti če bi eh, imeli več gozdov v Evropi, če bi bolje izkoriščali gozdove v Evropi, bi ti problemi izginili. Zakaj eh, bi morali nujno vsi imeti na svojih vrtovih eh, eksotičen tropski les? Sveda ne moremo evropskim državljanom predpisati, da ne smejo več kupovati takega lesa, ampak eh, dokler obstaja prosta izbira, potrebujemo več nadzora pri uvoženih proizvodih, zagotoviti moramo, da ne bo več korupcije. To je tudi pri takih sporazumih zelo težko, ampak. Eh, Sveda si tudi ne delam iluzij, da bomo na ta način preprečili nezakonito sečno v Kongu ali kje drugje. Zavezojoč sporazum bi mi bil ljubši, ampak uh, seveda je laže podpisati eh, prostovoljni sporozum in tudi to je boljše od nikakršnega sporozuma. Želela pa bi si vendarle boljših alternativ za zaščito gozdov po svetu, eh, sploh ko gre za stike komisije s problematičnimi državami v svetu. Gospod Mölcer, partnerski sporozum s Kamerunom na področju gozdarstva je po mojem mnenju eh, sicer eh, dober in tudi zaradi imidža koristen v svetu v letu gozdov, ampak eh, o njegovem učinku moramo dvomiti, kajti korupcija je vsakodnevna stvar v Kamerunu. Okoljske organizacije očitajo vladi, da ta zavestno tolmačenje ne deluje, pravi predsedujoča. No, zdaj je problem rešen. Mislim pa, da bi bilo pravično, da začnete od začetka, ker vas nekaj poslancev ni slišalo. Hvala, gospa predsedujoča. Partnerski sporazum na področju gozdarstva s Kamerunom je sicer eh, pozitiven in v le mednarodnem letu gozdov je koristen za Evropsko unijo tudi spričo imidža, ampak eh, žal moramo dvomiti o njegovi učinkovitosti. Korupcija je vsakodnevna stvar v Kamerunu. Okoljske organizacije države očitajo, da eh, se vlada zaveda kršitev v gozdarskem sektorju, ampak vendarle nikogar ne kaznuje ali ne uvaja nadzora. Več kot 60 odstotkov eh, proizvodne lesa je brez nadzora. Domača podjetja. Eh, ki eh, bi lahko eh, tukaj prispevala k reševanju problemov, so angažirana in to je pozitivno. Ampak eh, mislim, da bi morali v večji meri črpati iz evropskih gozdov, kajti večina naših gozdarjev vzorno upravlja svoje gozdove. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Kacmarek za dve minuti. Gospod pred, gospod predsedujoča, gospod komisar, pred mesecem dni sem v okviru delegacije Deve obiskal Kongo, razpravljali smo tudi o programu FLEKT in govorili s predstavniki nacionalnih uh, oblasti. Uh, Gospodarski sektor je zelo pomemben za to državo, kajti predstavlja drugi največji vir prihodka poleg nafte. In naj vas opomnim, da tisto, kar se dogaja s prihodki iz nafte, ni posem pregledno, ni nam posem jasno, eh, kako stvari potekajo vlada Republike Kongo je izrazila zaskrbljenost nad prihodnostjo njihovih eh, gozdov, načrtujejo pa eh, intenzivno sečno. Upamo, da jim bo uspelo zediniti cilje na tem področju. Je pa zato zelo pomembno, da se borimo proti nezakoniti sečni. Zelo pomembno je tudi, da sporozum Flekt deluje v sosednjih državah, kajti sicer bi zaradi tih otapljanja lahko bil ta sporozum neučinkovit. Ne vem, ali bodo standardi, ki jih zagovarjamo na področju zakonite sečne, postali globalni in eh, zavezujoči, na kar so opozorili tudi predhodni govorniki. Moramo pa si prizadevati za to, da bi bil ta sistem čim bolj učinkovit. Pritisniti moramo na druge neevropske uvoznike. Uh, Eh, da bodo tudi ti počasi postopoma odpravili nezakonito sečno. Pobuda FLEKT je zelo pomembna za zmanjševanje revščine, preprečevanje eh, krčenja gozdov in za eh, vzdržno uh, gospodarstvo v državah v razvoju. Obstajajo pa tudi druge potrebe. Potreba po razvoju kmetijstva, po zmanjšanju uvoza hrane v Kongu. Uh, Po zaslugi flekta bo gozdarstvo morda postalo bolj donosno in tudi bolj koristno za okolje. Gospod Arsenis, 4 minute in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Torej, zaključena so pogajanja v zvezi s temi sporazumi, kar je zelo dobro. Rad bi pa povedal, da me nekoliko skrbi. Namreč, pogajanja z Malezijo in Indonezijo so bila prekinjena. In gospod komisar, eh, vi imate v rokah zelo dobro sredstvo, zelo dobro orodje, namreč uredbo eh, oziroma predpise, ki, o katerih se pogovarjamo, ki predstavljajo pomembno pomemben način, da redinamizirano takšna, eh, da, da spodbudimo takšna pogajanja takšne sporazume bi morali spor, eh, podpisati z vsemi državami, v katerih so tropski gozdovi, v Afriki, v Aziji, v Južni Ameriki in tudi z vsemi državami, ki takšen les prodajajo. Sveda bodo šle te države po svoji poti, upoštevali bodo lastne postopke in skušali zaščititi eh, uh, zakonito izkoriščanje uh, teh, teh virov. Ampak kaj pa moramo mi tukaj storiti, na, eh, naše države članice, Evropska unija? Kar se tiče uvoza lesa iz držav le, flekt in kar se tiče predpisov, kaj moramo tu storiti? Uh, predvideti je treba kar nekaj delegiranih, a, delegiranih aktov, imamo dve leti, da to začne veljati, da to uveljavimo. Dobro bi bilo pa, da komisija te postopke spodbudi, da bodo hitrejši, da bodo države unaprej poznale podrobnosti predpisov, ki, so, ki veljajo. Gremo na postopek Catch the Eye. Najprej gospod Kelly. Eh, eh, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča seveda gre tu za pomembna vprašanja in eh, lahko govorimo o škandalih 20. stoletja, ko se je izkoriščalo in eh, podiralo gost, kar so počeli tako posamezniki, ne posamezniki, pač pa pohlepne velike korporacije. In zato je treba pozdraviti z vsem srcem takšen sporazum in upam, da se bo tudi izvajal, kajti če se ne bo izvajal, bo škoda papirja, na katerem je napisan. Zagotoviti moramo, da bodo vse politike Evropske unije prispevale k zmanjšanju krčenja in degradacije gozdov in uh, pomembni so tudi sporozumi z Merkosurjem uh, eh, v zvezi z državami, odkoder se izvažajo izdelki v Evropo. Torej pazljivi moramo biti uh, Hvala lepa, gospod Ferrer. Obrigado, Exploração... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Izkoriščanje nezakonitega lesa v centralni Afriki, kot sta, kot so, kjer so Kamerun in Kongo, eh, pomeni veliko grožnjo tudi za domorodne prebivalce. gre pa v resnici za pomemben vir bioraznovrstnosti, ko govorimo o tropskem gozdu. Izkoriščevalci tukaj prihajajo iz industrializiranih držav, iz Evropske unije in tako naprej. E, torej, tu ne moremo legalizirati nečesa, kar je že danes legalizirano, namreč netrajnostno izkoriščanje teh gozdov. Tu je treba upoštevati domorodna ljudstva, in hkrati paziti, da ne prihaja do izkoriščanja teh virov. Evropska unija mora tu odigrati svojo vlogo, še posebej, kar se tiče diverzifikacije gospodarstva v teh državah in mora ulagati ustrezna sredstva v sistem trajnostnega uvoza lesa iz teh držav. Gospa predsedujoča, eh, zagotovo se bomo s tem še ukvarjali tudi v prihodnosti in pomembno je, da imamo takšne sporazume, še posebej je to pomembno tudi za področje razvo, eh, raziskav in razvoja na področju, eh, na, na področju majhnih in srednje velikih podjetij v Kamerunu in Kongu, ki morajo dobiti možnost in imeti možnost, da se razvijajo tudi po ekološki plati. Zato sem vesel, da se zdaj pogovarjamo o tem. Za nas je pomembno, da se potrebe po lesu ustrezno pokrijejo tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, pravi gospod Rivik. Eh, veliko lesa prihaja iz teh območij in v tem trenutku je Kamerun največji izvoznik tropskega eh, lesa na svetu. Nobena druga država na svetu ne izvozi toliko lesa. In strokovnjaki pravijo, da Eh, od tam, da, da eh, bodo v 10 do 15 letih številne pomembne vrste lesa izginile zaradi takšnega izkoriščanja. Torej, kaj lahko tukaj storimo? Tudi stališča eh, zasebnikov, zasebnih partnerjev, treba je vzpostaviti ustrezen sistem kaznovanja in hkrati trajnostnega izkoriščanja teh gozdnih virov, treba je izobraževati delavce na tem področju, ampak 80 odstotkov tega lesa prihaja v Evropsko unijo. Torej, tu je Evropska unija tista, ki mora nekaj narediti, veliko narediti tudi stališča evropskih podjetij in se potruditi, da bodo ustrezno obravnavala ta les, ki prihaja v Evropo. Mislim torej, da je treba podjet, od podjetij ustrezno zahtevati, da se ustrezno obnašajo. Komisar, različne te različne razprave gredo onkraj obsega eh, prostovoljnih sporozumov o partnerstvu. Namreč, ko gledamo tukaj na gost, ne gre le za izkoriščanje eh, eh, stališča trgovine, gre tudi za energetsko izkoriščanje, gre tudi za to, kako je prizadeto prebivalstvo. Zato bi rad tukaj še enkrat povdaril, da gre tu za prvi korak v naših prizadevanjih in gre samo za eno področje. področje. Vem, da tu ne gre za končno celovito rešitev. Ne, gre za prvi korak, ki je pomemben. Tudi uh, vam ne bi rad lagal, kar se tiče zauzetosti teh držav. Seveda so nekatere, držav, eh, nekatere težave tam, imajo različno zgodovino, nekatere so, bile, so se osamosvojile šele pred 50 leti in seveda uh, so stvari drugačne kot pri nas. Zato je potrebnega nekaj več časa, morda zato, da se vzpostavijo ustrezne države in inštitucije, da se, da se začnejo boriti proti korupciji in da se tudi vzpostavi ustrezno upravljanje virov. So na dobri poti. Če pogledate Afriko, tam prihaja do gospodarske krize, celo v časih krize, kar pomeni, da se Afrika krepi, da ji gre vedno bolje. Mislim, da je to tudi eden od pomembnih. Gre le za enega od kazalnikov, ampak če pogledamo celoto, zagotovo lahko govorimo o spodbudnih dogodkih. In edini način, da podpremo takšen proces, je, da delamo skupaj z njimi in zaradi tega se zdaj pogovarjamo o trajnostnem izkoriščanju gozdov. Ko govorimo o Kongu, Brazavili in Kamerunu danes, ko govorimo potem, seveda pa delamo tudi z drugimi državami, z Indonezijo, z Malezijo in tako naprej, pogajamo se. Upamo seveda, da bomo prišli do zaključka teh pogajanj, da bomo uspešni. In lahko rečem, da tukaj so tveganja pravzaprav zelo majhna zauzetost obstaja in s tem smo začeli. Zato se resnično veselim in, in gledam zelo pozitivno na ta proces. Hkrati moramo upoštevati tudi nekatere zaveze na globalni ravni, recimo, ko govorimo o Cancunu. Treba je te stvari jemati resno. Ne gre le za to, da bi si mi želeli, da bi bil svet pošteno in trajnostno urejen, tudi drugi deli sveta se bodo tega naučili, vzemimo recimo energetsko učinkovitost. Tukaj smo dobro začeli, drugi deli sveta so nam sledili, kar se tega tiče. Ravno tako, kar se tiče upravljanja virov. Če, več, če bomo uporabljali manj lesa, bo tudi to imelo neke pozitivne učinke in konec koncev uh, bi rad še enkrat podaril, da bo zagotovo komisija spremljala ne le, z, ne, ne le moji ljudje, imamo tudi delegacije uh, uh, Evropske unije, držav članic v teh državah in to je proces, ki ga bomo peljali skupaj, ne sami, sama komisija, ampak skupaj z državami članicami. Ravno znanje držav članic je bilo zelo pomembno pri oblikovanju teh sporazumov in uh, zato pa smo tudi prišli do takega soglasja. Kajti, in prosim vas tu za podporo, kajti mislim, da gre za dober proces, za dobre sporazume eh, in zagotovo daje odgovore na marsikatera vprašanja, ki ste jih danes zastavili. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa predajam besedo poročevalcu, gospodu Žadoju. Merci, monsieur komisar. Hvala, gospod komisar. In še enkrat hvala tudi kolegom, ki so govorili. Mislim, da smo vsi govorili nekako v isto smer, v en glas. In kar je bistveno tukaj, kar bi rad podaril, kar se tiče prostovoljnih sporozumov o partnerstvu, govorimo o razvoju, o okolju in o krepitvi civilne družbe. In mislim, da če imamo danes v rokah nek vzvod, če lahko govorimo o nekem vzvodu eh, za trajnostni razvoj v teh državah, je to zagotovo krepitev civilne družbe. Torej, v teh državah je glavni ali pa bistveni element demokracije je glasovanje za predsednika. Vidimo, kako je bilo v slonokoščeni obali, tam stvari niso bile najboljše. Torej, vsekako civilna družba je tisti dejavnik, ki bo vse čas in ki mora biti ohranjen kot temeljni dejavnik, tudi kar se tiče izkoriščanja eh, lesa oziroma gozdov in ko se pogovarjamo o tudi o delitvi prihodkov od izkoriščanja gozdov, je to bistveno. In prav skozi te sporazume o partnerstvu najbolje odgovarjamo na argumente, ki smo jih pogosto slišali, namreč kar se tiče Kitajske. Zakaj bi se odzivali na meri, To torej, je, eh, eh, kako se odzivati eh, z našimi merili, medtem ko Kitajska izkorišča divje in, in, in je, pristaja na korupcijo. Mislim, da je ta način najboljši način, da se odzovemo na sistem, ki ga skuša usiliti Kitajska v, južni, v državah na južni polobli. In kot ste rekli, gospod komisar, Evropa je velik trg za tropski les, hkrati, in to pa je bistveno,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 Eh, dobila sem en predlog eh, eh, priporočila, glasovanje pa bo v sredo. Naslednja točka na dnevnem redu je